predsednika Brazilije in eh, njegova stališča. In e, mislim, da se Brazilija kaj lahko omakne iz eh, podnebnih prizadevanj, pa potem ne moremo skleniti takšnega sporazuma. Hvala, naslednja gospa Jonkerius, ena minuta. Hvala, gospa predsedujoča. Imamo Trumpa, ki sesuva STO, imamo Borisa Johnsona, ki si sedaj prizadeva za trdi brexit in čas je, da Evropa prevzame vodilno vlogo. To tudi pomeni več odgovornosti, obenem pa tudi pomembno priložnost, kajti trajnostno oblikovati svetovno trgovino, to je nekaj, ker mislim, da resnično lahko delujemo zgledno. Zeleni novi dogovor zahteva ukrepe tudi na področju trgovine in pri prihodnjih trgovinskih sporazumih moramo poskrbeti za to da se držimo podnebnih dogovorov iz pariza pomembno je da smo proaktivni ne le da gledamo kaj počne trump kaj počne johnson ampak tudi kaj počne bolsonaro gre za podnebnega skeptika ki je v parizu dejal da namerava amazonko še naprej pospešno izkoriščati, kar ni dober signal. Hvala lepa. Kolegica Vajs naj bi bila naslednja na vrsti, ampak je ne vidim v dvorani. Je ni? Potem, da bi besedo gospa Pietikajnen, ena minuta. Hvala, jasno je, da si moramo zelo natančno pogledati dosedanje sporozume, pa tudi prihodnje sporozume, še posebej tudi prostotrgovinski sporozum EU-Merkosur, eh, predvsem z perspektive trajnosti. To pomeni, da ne smemo več sklepati tradicionalnih, staromodnih prostotrgovinskih sporozumov. Ti sporozumi niso več eh, goli trgovinski sporozumi, temveč so neke vrste mešani sporozumi, ki vključujejo tudi pravice delavcev, proizvodne pogoje in procese. Prav tako je tu govora o spoštovanju dobrobita živali, uporabe pesticidov, GSO-ji, eh, soja, dejstvo je, da bomo trajnost eh, težko dosegli zgolj z trgovinskimi sporozumi. Hvala lepa. Naslednja gospa Šojdrova, ena minuta. Hvala lepa, kolegice in kolegi. Prosto trgovinski sporozum s državami Mercosur pomeni, da bodo te države prisiljene prevzeti ekološko-socialne standarde in to je način, kako uveljavljati cilje novega zelenega dogovora, ampak to s seboj nosi tudi tveganje, tveganje negativnega učinka na kmetijstvo. Tu gre tudi za milijardo evrov povračil našim kmetom, če bo dejansko prišlo do takšnih eh, negativnih posledic. Če to drži, potem je ta sporozum zame spremljiv. Ne moremo pa sprejeti tega, kako se je obnaša Bolsonaro in kako od, odločno uničuje Amazonko. Dogovor z Merkosurjem je lahko spremljiv le, če predsednik Bolsonaro da jasna jamstva in eh, konkretne ukrepe za prekinitev tega pospešenega poseganja po sečni v Amazonki brez tega ne moremo glasovati za ta sporozum in to vsekakor je lahko način, kako lahko tudi cilje podnebnega dogovora uspešneje dosegamo. Hvala lepa. In še zadnji v tej razpravi, kolega Fernandeš, minuta in pol. Hvala lepa. Sporozum z Merkosurjem je več kot samo gospodarstvo. Tukaj gre tudi za vrednote, za trajnostni razvoj, za socialne zaveze, za um, recipročnost, za zahteve po um, spoštovanju evropskega sp uh, okoljskega sporozuma. S tem sporozumom uh, se Merkosur zavezuje, da bo spoštoval pariški sporozum. Uh, v tem sporozumu je celo poglavje namenjeno trajnostnemu razvoju ter skrbi in eh, varovanju gozdov eh, in obveznosti, ki iz tega izhajajo za gospodarske družbe. Pri tem je treba tudi spoštovati pravice domorodnih ljudstev. Eh, sporazum se tudi sklicuje na previdnostno načelo. To velja tudi pri boju proti podnebnim spremembam in zato želim poudariti in spomniti, da bo ta sporazum z Merkosurjem, ko bo ratificiran, um, za nas pomenil priložnost za sodelovanje z zelo velikim eh, blokom oziroma skupino južnoameriških držav. In je pa jasno, da ga bo treba uresničevati z roko v roki z novim zelenim dogovorom, ki ga sprejemamo v Evropski uniji. Hvala v imenu komisije, komisar Hogan. Uh, hvala, gospa predsedujoča. Najprej hvala vsem 64 razpravljavcem, ki ste prispevali k tej razpravi. Evropski novi zeleni dogovor je seveda nova optika, skozi katero gledamo na številne evropske politike in trgovinska politika upravičeno ni nič drugačna. Zelo me tudi veseli mm, pohvala skupine zelenih, kar zadeva komisijo gospe von der Leyen glede okoljskih prizadevanj in zato me zanima, zakaj oziroma kako to, da niste glasovali za gospod von der Leyen in celotno komisijo, ampak to je morda druga zgodba. zdi se, da nikoli niste zadovoljni. Se pa lahko strinjam z gospodom Junkerjus, ki je dejala, da je ta dogovor priložnost. In danes nimamo nobenega dogovora z državami Merkosurja in iščemo način, kako bi te države lahko začele delovati bistveno bolj progresivno za podnebje številni pomisliki, ki ste jih eh, izrazili, držijo in sam ne poznam nobenega drugega mehanizma, kot eh, pisati neko pismo, spregovoriti tu v tem parlamentu, spregovoriti na neki mednarodni konferenci, ampak ne poznam nobenega mehanizma, kjer bi imeli vpliv razne trgovinskih dogovorov in vsekakor menim, da to je priložnost, priložnost, da te štiri države na nek način spravimo na našo stran. Številni tu v tem zboru, mislim, da še niste jasno prebrali tega dogovora in s poštovanjem pravim, da si ga morda preberite. Kajti vsekakor ni prav reči, da je dogovor o Merkosulju, o katerem smo se pogajali leta 2019, vzrok za požare v Amazonki. To je popoln smisel. In popolnoma ogorčeni smo nad tem, kar eh, počne predsednik Bolsonaro s svojo vlado in zanemarja Amazonko. Ampak treba se vprašati, kakšno vzvodje imamo, zato da se kaj takšnega ne bo ponovilo. Kakšno vzvodje imamo, da vplivamo na predsednika Bolsonaro, da bo on svojo vlado ščitil ta veličasten kos narave Amazonko. Dogovor je vsekakor dogovor, ki je predmet dolgoletnih pogajanj, več kot 20 let, ampak na koncu koncev smo prišli do neke osnove, kjer imamo lahko dokaj uravnotežen dogovor glede trajnosti. In predsednik Bolsonaro je v svoji predvoljeni kampanji dejal, da ne želi postati del pariškega sporazuma. Imel je isto politično stališče kot predsednik Trump. Potem si je premislil v kontekstu tega sporazuma in je sedaj sprejel pariški sporazum bomo videli, kaj se bo zgodilo glede implementacije. Ampak to, kar ta sporazum določa, in to pravim tistim, ki pravite, da ni nobenega napredka, kar zadeva vprašanje trajnosti, ta sporazum vključuje zavezujočo obveznost za vse podpisnice in nacionalni prispevek Brazilije pod tem sporazumom vključuje naslednje zaveze, ki ne bi dosegli do leta 2030. Ničelna nezakonita sečnja v Amazonki in uh, ustrezno obračunavanje zakonite sečnje, obnova 12 milijonov hektarjev gozdov za več namenov, potem krepitev implementacije gozdnega kodeksa in pa zagotavljanje trajnostnega upravljanja z naravnimi gozdovi za boj proti nezakonitim praksam. Torej 12 milijonov hektarjev naj bi obnovili do leta 2030, več kot milijon hektarov letno v primerjavi z izgubo pol milijona hektarjev danes. Tako da, če ne bomo imeli tega sporazuma, kako bomo lahko uveljavljali te naše zahteve. Danes nimamo nobenega foruma in zato je to po mojem mnenju napredek. Ta sporazum prav tako predstavlja trdno, trdno okvir za zaščito domorodnih skupnosti naše sodelovanje tudi pri promociji trajnostnih socialnih proizvodov za promocijo teh skupnosti. Tako da ni prav, ko pravite, da jih zanemarjamo. Glede socialnih pravic, kar nekateri omenjajo, vse države Merkosurja so ratificirale konvencije ILO, razen ene države, ki ne ratificirale ene konvencije. Torej, tri države so ratificirale vseh osem, ena država pa jih je ratificirala sedem. Tako da reči, da ni družbenega oziroma socialnega napredka, kar zadeva ta sporozum, prav tako ne drži. Poleg tega, EU in Mercosur sta prav tako izpogajala spoštovanje delovnih standardov, da se trgovinski razvoj, razvoj ne zagotavlja z zniževanjem delovskih in drugih pravic. Prav tako ta sporazum zagotavlja spoštovanje agende o dostojnem delu, eh, inšpekcije, varnost in zdravje pri delu, eh, redni odmori, jasne, jasne zaposlitvene pogodbe in eh, delovni čas. Vse to so stvari, ki jih niste omenili v razpravi in ki so sestavni del tega sporazuma. In v osnovi menim, da moramo vse to zelo natančno preučiti. Zdaj, kmetijski proizvodi so občutljivi govedina, sladkor, etanol in zato imamo tudi jasne carinske stopnje. In naj spomnim, da imamo 276 tisoč ton kvote govedine z državami Merkosurja in ta kvota se ne izpolnjuje, ker so naši standardi tako visoki, da države Merkosurja ne morejo izpolnjevati teh standardov in noben proizvod ne vstopa v Evropsko unijo iz držav Merkosurja, še posebej eh, iz kmetijstva, brez stotstotnih inšpekcij. In razlog, zakaj se mnogo proizvodov vrača v te države, je, ker naš nadzor deluje. Trenutno imamo stotstotni nadzor in to bi morali, po mojem mnenju, nadaljevati. Nobe, nobenega zniževanja evropskih standardov in te standarde bomo ščitili. Vsi, m, mm, naši, vse naše geografske označbe so tudi zaščitene. To velja tudi za kakovostne proizvode, še posebej v Franciji, Italiji, Španiji in na Portugalskem. Gospod eh, Wallace, smo dobri prijatelji, vem, da se zanima za okoljska in druga vprašanja, zdaj me tudi veseli, da se ponovim za to zanima in veseli me, da sem mu lahko razložil, kakšen velik napredek je bil dosežen. Vem, da je to nekaj, kar vas eh, zelo skrbi in upam, da boste lahko zaporočili vašim voljivcem o izrednem napredku, ki smo ga dosegli. Torej, gospa predsedujoča, na koncu naj povem, da potrebujemo eh, določeno vzvodje za to, da vsa ekonomska, socialna in eh, druga vprašanja eh, lahko uporabimo v prid naših potrošnikov državljanov. Poglejmo potem eh, pri postopkih nadaljnega pravnega čiščenja teh besedil, kako lahko poskrbimo za vse te zahteve. In sam bom vsekakor poskrbel, da bo interpretacija tega dogovora in pojasnila vam vedno na voljo, da bomo lahko še izboljšali izglede za odobritev tega dogovora. Ta zbor mora podati soglasje k temu dogovoru, preden ga predložimo državam članicam. 20 let je torej Evropska unija vodila pogajanja z našimi latinskoameriškimi prijatelji in skušali smo obnoviti vezi, ki so bile dolgo leta zanemarjene. Zdaj lahko našim latinskoameriškim sporočimo, da smo pripravljeni sodelovati z njimi glede gospodarskih, eh, okoljskih in socialnih eh, zadev. Hvala, gospod komisar. Če bi imeli možnost modrega kartona ob govoru komisara, bi gospod Wallace vsekakor želel, ampak eh, zdaj je čas, da gremo k svetu gospa Tuporajnen. Spoštovana gospa predsedujoča, spoštovane poslanke in poslanci, dame in gospodje, v zaključek naj se vam zahvalim za to zelo pravočasno, za zelo koristno razpravo o tem eh, pomembnem vprašanju, ki je skrb zbojejoče za nas vse. Hvala vsem za vaše dragocene pripombe, zelo natančno sem prisluhnila vašim pripombam in to bom vsekakor tudi posredovala svetu. Dragi prijatelji, vsi se strinjamo, da moramo storiti vse, kar je v naši moči v boju proti podnebnim spremembam in eh, okoljskim izzivom, s tem, ko postajamo. Družba, ki se zaveda, kako vse bolj nujno je to. Zdaj imamo pred seboj strategijo, ki jo moramo natančno preučiti. To je vsekakor dobrodošla pobuda, hvala komisiji in komisarju Hogrnu za to. Trgovina predstavlja pomembno področje politike. Trajnost je pomemben element te politike. Služi kot eh, platforma za to, da angažirano spregovorimo z našimi trgovinskimi partnerji glede podnebja in okolja. Trgovinski sporazum za Merkosur moramo razumeti v tej luči, torej priložnost za promocijo spremembe sama trdno verjamem, da je to priložnost za spodbujanje sprememb in to se ne bo zgodilo samo po sebi. Nekateri omenjate možnost izpogajanja novega, boljšega dogovora. Ponovna pogajanja o Merkosurju oziroma o trgovinskem sporazumu z Merkosurjem je nekaj, kar je lažje rečeno kot storjeno. Ta dogovor ni popoln, noben popoln nikoli ni, je pa gospodarsko relevanten. Prav tako gre za dokument velikega političnega in geostrateškega pomena, ki gre onkraj konteksta Mercosur in predstavlja priložnost za EU, da izvaža svoje visoke okoljske in eh, socialne standarde v to regijo. Evropska unija sama ne more preprečiti oziroma izničiti posledic sečnje v tretjih državah, ampak krepitev zaupanja in medsebojnega sodelovanja pa je ključnega pomena. In to velja tudi za trgovinske sporazume, še posebej, kar zadeva trajnostni razvoj in poglavje o tem v sporazumu. Drage prijateljice in prijatelji, menim, da je trgovina nekaj, kar nam ponuja pomemben vzvod za izvrševanje pritiska, ampak to bo seveda zahtevalo tudi določena popuščanja. Hvala še enkrat za to pomembno razpravo, gospa predsednica. Hvala, gospa ministrica. S tem je razprava zaključena. Naslednja točka na dnevnem redu. Izjava podpredsednika komisije visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko glede položaja Ujgurov na kitajskem, tako imenovani kitajski dokumenti. V tej razpravi, kot običajno, lahko prosite za besedo z uporabo elektronskega sistema ali pa za klasično uporabo modrega kartona. Počakamo nekaj trenutkov, da se vsi lahko posedete. Ob tem pozdravljam tudi vse naše obiskovalce in eh, naj vas eh, spomnim, da med nami in vami ni zidov in da včasih eh, človek s slušalkami govori dokaj na glas svojim sosedom, tako da bi bilo dobro, če ste lahko nekoliko bolj tihi, kajti tu spodaj vas kar zelo glasno slišimo. Tako, sedaj pozdravljam visokega predstavnika, ki mu tudi predajam besedo. Mr. President, honorable members of the European Parliament, of the past weeks we deeply. Mr. President, honorable members of the European gospod predsednik, spoštovani člani Evropskega parlamenta. Evropska unija je pogosto že govorila o situaciji v Xinjiangu. Tudi na zadnjem, eh, srečanju Sveta za človekove pravice Združenih narodov v Ženevi v septembru, pa tudi na srečanju s kitajskimi ministri v Madridu. Gre za tako imenovana taborišča, ki obstajajo tukaj in eh, kar je močno vplivalo na več kot milijon ljudi, ki so bili tam zaprti. Poleg tega uporaba nadziranja, masovnega nadziranja ter eh, metod umetne inteligence, eh, ki jih uporabljajo za spremljanje eh, ljudi, njihovega dorovanja v Xinjiangu in druga podobna ravnanja. To poročilo, v teh informacijah je videti tudi, da se eh, krnijo pravice verskim menšinam ter jezikovnim menšinam. Vse eh, to država upravičuje z bojem proti terorizmu in zagotavljanjem varnosti, vendar pa mi je to težko razumeti v tem okviru. E, zato je v okviru Združenih narodov sprožen poseben postopek e, za proučevanje situacije na kitajskem, e, kjer so ugotovili tudi, da e, nimajo ljudje možnosti za dostop do pravnega varstva in e, pravnih sredstev. Na to opozarja tudi visoki predstavnik Združenih narodov za človekove pravice. Govoril sem tudi sam s kitajskimi organi in s kitajskim veleposlanikom in uh, tudi to regijo nameravamo obiskati. Danes je bila tudi slovesnost, ki je bila namenjena spoštovanju pravic manjšin in drugih ljudi ter pravica do izobraževanja. Evropska unija bo še naprej izražala svoja stališča ter svojo zaskrbljenost glede situacije v Xinjiangu in to v svojem političnem dialogu s Kitajsko, pa tudi na mednarodni ravni, tudi v okviru Združenih narodov. V imenu Evropske unije bom še naprej pozival Kitajsko, da spoštuje svoje nacionalne in mednarodne obveznosti glede človekovih pravic in svoboščin. Torej, hvala za vašo pozornost in veselim se razprave, ki bo sledila. Hvala. Naslednja gospa Vizda Lima v imenu skupine ERAS, dve minuti. Gospa predsedujoča, Že pred 20 leti je Kitajska podpisala mednarodni sporazum o državljanskih in političnih pravicah. Um, ampak Kitajska ga še ni ratificirala. Če bo Kitajska naredila napredek na področju socialnih pravic, pa na drugi strani se situacija uh, slabša uh, v tej. Uh, regiji Xinjiang se Ujgure zapira in se jim ne omogoča um, uresničevanja njihovih pravic. Zatiranje Ujgurov je zelo um, velikih razsežnosti in sistematične narave. In zato se ne moremo omejiti na besede, čeprav je nujno na to opozarjati. Uh, Podelitev nagrade Saharova eh, Ilhamu Totiju je zelo eh, močen signal za to skupnost, ki je zatirana samo zaradi svoje veroizpovedi in svojih prepričanj. Informacije, ki prihajajo iz Xinjianga, gotovo niso v čast tako veliki družbi in državi v 21. stoletju. Eh, organi pa zagotavljajo, da so ljudje v taboriščih prostovoljno, nekateri jih celo primerjajo s šolami oziroma internati. Eh, na Iz mednarodne skupnosti pa so številni novinarji te, ta taborišča obiskali in ugotovili, da so ljudje tam zaprti samo zaradi svojih virskih prepričanj in svoje etnične pripadnosti. Zato je nujno, da. Uh, pazimo, da proizvodi, ki eh, se proizvajajo v teh taboriščih, niso dostopni na evropskem trgu. Nobena gospodarska družba in nišče izmed nami ne sme imeti koristi zaradi tega prisilnega dela in vsi moramo tu prevzeti svojo odgovornost. Hvala. Hvala, naslednja gospa Piri v imenu skupine SD. Hvala, predsedujoča. Eh, želela bi vam izraziti, gospod Borel, zelo toplo dobrodošljico med nami kot komisarju iz vrst S&D na prvem zasedanju, ki se ga udeležujete v tej funkciji. Kitajska je bila vedno ena najpomembnejših partneric Evropske unije in pomembna članica mednarodne skupnosti, vendar pa to ne pomeni, da si lahko zatiskamo oči pred hudimi primeri kršitev človekovih pravic. Eh, približno milijon Ujgurov in Kazakov je zaprtih brez kakršnega koli sodnega procesa, zgolj zato, ker so muslimanske vire. Um, to smo izrazili tudi z izbiro nagrajenca uh, za nagrado Saharova leta 2019. Gospod Toti je um, Eh, oseba, ki se zauzema za pravice Ujgurov na miroljuben način, je pa v zaporu in zato ni mogel priti v Strasburg, kjer bi mu podelili to nagrado. Danes ga je tu predstavljala njegova pogumna hči Džefher in um, zato se moramo sedaj skupaj zauzeti za uh, brezpogojno izpustitev Ilhama Totija. Um, etnične, kulturne, eh, verske, skupnosti so v tej regiji pod stalnim nadzorom, samo, eh, zaradi teh svojih lastnosti. Kitajska se je zavezala za spoštovanje okvira človekovih pravic in zato moramo pritiskati na kitajsko vlado, da izpusti vse te ljudi, ki jih je zaprla brez sodne podlage. Um, tisti, ki so odgovorni za to masovno zapiranje ljudi, bi morali biti um, uh, poslani pred sodišče. Hvala. Njen, Naslednji je kolega Benjen. Že dva te, eh, dva, dve desetletji skušamo vzpostaviti dialog s kitajskimi oblastmi na to temo. In zato sem zelo zadovoljen, da je zdaj uh, Toti Ilham dobil nagrado Saharova po vseh teh letih, ko se je zauzemal za svoje pravice in ki so mu bile kršene. Ampak ne gre samo za njega. V zadnjih uh, dveh letih je še mnogo drugih pripadnikov njegove etične skupnosti uh, bilo um, po krivici zaprtih v teh taboriščih. Uh, Torej, etnična identiteta in uh, verska pripadnost so tiste, uh, zaradi katerih jih uh, kitajska oblast preganja. Zato moramo zahtevati od kitajskih oblasti, da spoštujejo uh, temeljne pravice in svoboščine svojih državljanov takoj morajo prenehati s to prakso arbitrarnega zapiranja ljudi in te nezakonito zaprte ljudi izpustiti. Eh, poleg tega, eh, moram, morajo zagotoviti novinarjem prost vstop v provinco Xinjiang. In, eh, v državi, v kateri potekajo tako hude kršitve človekovih pravic, bi morali, paziti tudi na način, kako za njo trgujemo. Mislim, da je to eden najhujših primerov v tem trenutku na svetu. Zato moramo zahtevati od njihovih oblasti, naj najprej izpustijo Ilhama Tohtija in uh, opozoriti kitajsko vlado na ta huda kršenja človekovih pravic. Vice president, podpredsednik gospod borrell želim se vam zahvaliti za te jasne besede v imenu evropske unije. kitajska politika je uperjena proti najšibkejšim. ta ni bila nikoli liberalna. ampak leta dva tisoč štirinajst je v ksindžjangu prišlo do totalitarnega preobrata ki je iz te province naredil najbolj totalitarno državo, ki jo imamo danes na svetu. Ehm, kot smo izvedeli iz ehm, teh kitajskih dokumentov, ki so pronicali v javnost, ehm, se tu uresničujejo politike, ki jim ne moremo um, prikimati. Boj proti terorizmu je eno, nekaj drugega pa je, da se zatira ljudi, ki želijo govoriti svoj jezik, ki želijo imeti svojo vero in ki pripadajo svoji skupnosti. Pripričani smo, da je prišel čas, da se s tem neha, da se preneha z lažmi in z zavajanjem in da se ta taborišča zaprejo. Mi kot evropejci moramo biti tudi aktivni in uh, ne samo govoriti. In zato bi morali prekiniti z izvozom in um, pretokom blaga, ki prihajajo iz teh taborišč, kjer delavci delajo pod prisilo. Eh, tem proizvodom ne bi smeli pustiti vstopa v Evropsko unijo oziroma v njena podjetja. Kot sem že povedal, prepovedati bi morali njihov vstop na evropski trg. Zato pozivamo vsa podjetja v Evropski uniji naj to upoštevajo, saj zelo veliko tvegajo, um, če se mm, če ne upoštevajo teh hudih kršitev človekovih pravic. Eh, poleg tega je potrebna razprava z zunanjimi ministri na svetu in potrebne so konkretne odločitve. Gospe in gospodje, Toci Ilham je sicer nagrajenec nagrade Saharova, vendar svoje družine ne sme videti. Že dve leti je ni videl, pa čeprav kitajska zakonodaja to načeloma omogoča. In morali bi vsi ustrajati na tem, da njegova družina dobi novice o tem, kje se nahaja in tudi, da se z njim sreča. Hvala. Hvala lepa, kolegica Bonfrisko, za dve minuti. Hvala predsedujoča, spoštovani visoki predstavnik, spoštovani kolegi. Ta svilena pot, ki naj bi v prihodnosti povezala triinsedemdeset odstotkov prebivalstva na svetu, pa ima na eni strani Kitajsko, ki močno krši, um, predpise in Ujguri predstavljajo grd madež na eh, teh prizadevanjih za trgovinsko sodelovanje. Po tej novi svileni poti sicer naj bi potoval, eh, lahko potuje blago, ampak ali je ta pot prepovedana pravicam, svobodi in demokraciji? Poleg tega sem prepričana, da bi morala biti naša sosedska politika oblikovana na podlagi svetovnih geopolitičnih parametrov, in ne samo geografičnih parametrov. In ta zgodba z zatiranjem Ujgurov govori o državi, ki je pogotna in ki je ustvarila sistem, ki temelji na eh, globalnem uh, in uh, kapilarnem nadzoru nad prebivalstvom. To je uh, mehanizem, um, socialnih kreditov, prepoznavanja oseb, nadzora nad njihovimi čustvi, torej mehanizem umetne inteligence, ki omogoča masovni nadzor nad eno milijardo ljudi in pol. Uh, Eh, ta Big Data Analytics, ki ga uporablja pekinška vlada, omogoča nadzor nad ozemljem, hkrati pa omogoča kršenje človekovih pravic. To je nespremljiva situacija, eh, ki je Evropa, ki eh, ne more sprijeti in mora to tudi jasno povedati, preden bomo vsi mi postali Ujguri minuto 30. Hvala. Naslednja je gospa Fotiga za minuto 30. Uh, Spoštovana predsednica, spoštovani gospod visoki predstavnik, dobrodošli. Kljub svojemu napredku na področju gospodarstva je Kitajska še vedno komunistična država ki masovno ustrahuje široke plasti svoje lastne družbe. Že od novembra 2019 so. Uh, Prišli v javnost tako imenovani kitajski dokumenti, iz katerih je jasno, kolikšno je ustrahovanje v provinci Xinjiang. To je sedaj vsem nam jasno. Ta taborišča gotovo niso kraji, kamor bi šli ljudje prostovoljno delati. Gotovo je tukaj poteka masovni nadzor, za katerega se uporabljajo vsa razpoložljiva tehnična sredstva. In zato, gospod visoki predstavnik, je z naše strani potrebna odločnost in odločno delovanje. Treba je zahtevati zaprtje teh taborišč, pa tudi um, zahtevati uh, odgovornost od tistih, ki te ustraho, ta ustrahovalna dejanja izvršujejo. Um, gospa Vinjanjueva Ruiz, zaskrbljeni smo ob sporočilih, ki um, kažejo na hude kršitve človekovih pravic v Xinjiang, ki smo jih dobili iz kitajskih dokumentov. Naša skupina je proti kakršnemu koli kršenju človekovih prvic, kjerkoli na svetu. In uh, proti temu odločno protestiramo. Evropska unija ne more imeti takšnega sistema, uh, Eh, pri katerem eh, ne bi imela dialoga, kjer bi eh, osvetlila tudi takšna vprašanja. Ne smemo se pustiti izseljevati iz ZDA, s strani ZDA. Tudi ZDA niso na pravem mestu, da bi nam lahko pridigale o prostotrgovinskih sporazumih in o sankcijah. Mi se moramo zauzemati za dialog, za multilateralnost ter za jamstva za spoštovanje človekovih pravic človekove pravice uh, moramo uporabljati, ne, uporabljati um, kot orodje za to, da uh, spodkopavamo uh, trgovinske sporazume. Ti morajo namreč biti na višini spoštovanja drugih načel in pri tem je treba tudi povdariti, da ni nobena oseba nezakonita. Modri kart. Modrih kartonov ne bomo dejali, ko govorijo predstavniki za politične skupine. Naslednji pa je gospod Castaldo za minuto in pol. Hvala, predsednica. Spoštovani visoki predstavnik, spoštovani kolegi. Predstavljajte si družbo, kjer se eh, v okviru umetne inteligence uporabljajo um, avtomatski algoritmi, ki dajo take rezultate prepoznavanja obrazov, eh, zaradi katerih se ljudi zapira. Te osebe se sili, eh, da se učijo eh, mandarinsko kitajščino in da se bolje vključijo v kitajsko družbo. To, tak, na ta način so nekako točkovani v družbi, to pa bo za celo življenje eh, um, določilo njihov status in um, v, v družbi. Vse to je šlo v napačno smer. In uh, vse to je res, to se dogaja danes v provinci Xinjiang, kjer več kot milijon ujgurov um, pesti ta indoktrinacija, ki jo izvaja kitajska komunistična stranka. In zato se zauzemamo za eh, takojšnje sankcije za tiste, ki izvajajo tako groteskne strogoten nadzor in zatiranje ljudi. Eh, s temi kitajskimi dokumenti je prišla na dan neprijetna resnica, za katero smo že vedeli, ampak ki se je sedaj izkazala v vsej svoji dramatičnosti. In um, sedaj bomo lahko pokazali ali dokazali, da se lahko z vsemi silami upremo takšnemu nasilju se strani države, kot se je uprl tudi Ilham Toti. Eh, to, da je prejel nagrado Saharova za 2019, eh, to res izkazuje. Mislim, da bi morali tudi mi res stati ob boku tem borcem za eh, svobodo in omogočiti, da bo Ilham Toti kmalo lahko svojo hčer tudi objel v resnici. Prosim, kolegi, da ne govorite prehitro, če želite biti razumljeni. Hvala. Naslednji pa je gospod Galer za minuto in pol. Hvala lepa, kolegice in kolegi, spoštovana predsedujoča. Zahvalil bi se podpredsedniku gospodu Brelov za to, kar je povedal v uvodu in tudi zato, da je bil prisoten ob podelitvi nagrade Sahavora. To je bil politični signal. Politični signal v smeri Pekinga je tudi, da redko doživljamo, da praktično cel parlament kritizira situacijo v Xinjiangu. In to od skrajne desnice do skrajne levice. In mislim, da je to nekaj, kar daje nam misliti. Torej, držite se lastne ustave in lastnih, eh, lastnega prava, ko gre za to, da imajo tudi zaporniki pravico do obiskov, naprimer svojcev. Držite se tega, kar ste se dogovorili v mednarodnih pogodbah in kar ste tudi podpisali in dovolite izrednim poročevalcem Združenim narodom, da vstopijo v to državo in v te ustanove, da vidijo, kaj se tam dejansko dogaja. Mislim, da veliki državi, kot je Kitajska, ni treba na takšen način obravnavati takšno manjšino, kajti Ujguri ne zahtevajo ničesar, kar bi ogrožalo stabilnost Kitajske. Zahtevajo samo to pravico, ki pripada tudi evropskim skupinam. In zato imajo tudi vso našo podporo. Hvala lepa. Ah ja, hvala lepa. Sedaj govori kolegica Gephardt za eno minuto in pol. Hvala lepa, gospa predsedojoča, kolegice in kolegi. Nedavni kitajski dokumenti, ki so bili objavljeni, so nam spet enkrat pokazali, kako obravnava kitajska vlada ljudi v regiji Xinjiang zaradi svoje uh, vere in kako dela na tem, da bi jih enostavno izbrisala. To so najhujše in najgrozljivejše uh, kršitve človekovih pravic, ki jih danes doživljamo. Od vas, gospod Borilin, držav članic, pričakujemo, da boste še naprej, tako kot ste pravkar to naredili, našli jasne besede proti kitajskemu vodstvu. Uh, in da jih boste tudi izrazili. Zauzemajte se za takojšnje zaprtje preozgojnih taborišč in za dostop neodvisnim strokovnjakom, zato da tudi eh, lahko razčistijo nejasnosti. Od podjetij, mednarodnih podjetij, ki delujejo v Xinjiangu, zahtevamo takojšno preverbo, v kakšni meri so udeleženi pri teh kršitvah človekovih pravic in zahtevamo tudi ustrezne eh, sankcije oziroma posledice. V Evropski uniji ne želimo izdelkov, ki so bili proizvedeni s prisilnim delom in ne smemo dopustiti, da pridejo v Evropsko unijo. Kolegice in kolegi, zelo mi je pomembno, da vedno soglasno izpostavljamo, da je upoštevanje človekovih pravic in pravne države, da so to nujni pogoji za poglobitev odnosov med Ljudsko republiko Kitajsko in Evropsko unijo. Hvala lepa. Hvala lepa. Naslednja je kolegica Intfeld za minuto in pol. Hvala lepa, predsedujoča. Dobrodošel, visok ki predstavnik, spomnim se vaš v drugem sedežu na podijumu pred par leti. Torej, to bo prvi veliki preizkus za geopolitični odbor. Uh, Prejšnji teden je pogumna nizozemska pomagala, da so te kitajski dokumenti prišli na dan. In to, se, in to je pokazalo, kakšno so orodje totalitarizmov. In za nas mora biti to dobro, da takšne storente izkoristimo in moramo biti bolj previdni. Danes smo podelili uh, nagrado Saharova, Ilamu Totimu, kot politični signal, kakšno je stališče Evrope. Žal ni prvič, da podelujemo to nagrado političnim borcem na Kitajskem. Evropska unija zahteva, da se izpustijo vsi pripadniki Ujgurjev, ki so zadržani v taboriščih. Predlagamo pa tudi da podpremo uh, predlog, ki ga je. Torej, da podpremo zakon o Magnitskem, ki ga je pa odprl tudi svet. In tu moramo vključiti tudi preživete, preživele eh, kršitev človekovih pravic, ki so na tem seznamu. Ali bo Evropa postala nova geopolitična supermoč za, pravice, človek, za človekove pravice? Hvala. Hvala lepa. Naslednja pa je kolegica Gregorova za eno minuto. Borel. Gospod Borel, govorimo o nedavnih razkritjih, ki kažejo, da so kitajski veleposlaniki in visoki uradniki lagali, o masovnem genocidu, ki ga izvaja Kitajska. Včeraj sem imela srečo, da sem se lahko srečala z hčerko Toti eh, Ilhama. Žal pa nismo mogli se srečati z njim, ker je zaprt v, v taborišču in nismo slišali nič o njemu že dve leti njegova hči ne nasprotuje Kitajski, tudi jaz ne, samo želi, da bi se lahko združila s svojo družino. Hkrati, medtem ko poteka genocid, pa v moji državi najbogatejši človek manipulira novinarje in medije za to, da bo izgledal, kot da je večji poslovnež in bolj ustrezen poslovnež. Kolegi, evropejci imamo to moč, da se zoprstavimo digitalnemu dikta diktatorstvu na kitajskem. Začnimo s sankcijami. Gospod Borel, ukrepajte. Hvala. Naslednji je kolega Korav za minuto in pol. Hvala, predsedujoča, dragi kolegi in kolegice. Vse to je nesprejemljivo. Kljub nenehnem pozivu mednarodne skupnice in eh, mednarodne skupnosti in objave dokumentov, ki kažejo, kaj se dogaja v avtonomni regiji Xinjiang, je kitajska vlada ravnodušna in še naprej krši človekove pravice in temeljne svoboščene. Država, kot je Kitajska, se posk poskuša postati vedno bolj kredibilen partner in zato je nujno, da se odzove na takšno kršitev človekovih pravic in da preneha s tem. Vendar pa Kitajska še naprej preganja Ujgure in druge manjšine zunaj nacionalnih meja. Zato moramo razmisliti tudi o protiukrepih. Nagrada za profesorja Ilama Totima ni nagrada le njemu, temveč vsem Ujgurom, ki se borijo proti tej norosti. Kot evropejci moramo z vso močjo braniti pravice Ujgurov v regiji Xinjiang. Prav tako morajo to storiti vse države Združenih narodov. Ne smemo prepustiti pobude posameznim državam članicam. Moramo skupaj stopiti za to, da bomo učinkoviti. Hvala. tukaj je. Prišlo malce do zmede, ker ste prekoračili svoj čas. Upam, da vas nisem prehitro zaustavila. Naslednji pa je gospod Mekelister za eno minuto. Gospa predsedujoča, gospe in gospodje, poročilo v zvezi z manjšino v uh, Ujgurov na kitajskem je res grozljivo. Uh, Za držanje ljudi, ki jim ni bilo sojeno in ki so zaprti samo zato, ker so pripadniki manjšine, se mora zaključiti takoj. Zaprte ljudi je treba brezpogojno izpustiti. Drugič, oblasti v Pekingu morajo zagotoviti nemoten dostop novinarjem in predstavnikom Združenih narodov in Visokega komisarja za človekove pravice v regiji Xinjiang in ljudje, ki so izginili v Xinjiangu, morajo biti sproščeni in se jim morajo omogočiti, da se vrnejo k svojim. Um, družina. Na vrhu med EU in Kitajsko smo skupaj s Kitajsko rekli, da so vsi ljudje nedotakljivi in Peking mora sedaj tudi tem besedam uh, Eh, slediti in pozdravljam gospod Vorel vaše besede, ki ste jih izrekli danes in čakam tudi ukrepe, ki bodo usmerjeni v izboljšanje situacije. Hvala lepa. Naslednja kolegica Santoš za eno minuto. Obrigada, senjora prezident. Šina konti... Hvala, gospa predsednica. Kitajska nadaljuje se svojo sistematično zatiralno politiko in z nespoštovanjem državljanskih in manjšinskih pravic. To je očitno v preštevilnih primerjih oseb, ki so obsojene na smrt in pri zatiranju oseb v Xinjiangu, kjer smo priča pravemu kulturnemu genocidu. Ta vzorec eh, kulturnega uničevanja izhaja iz um, te odgovornosti, um, iz, iz, iz ravnanja um, guvernerja te province, ki mora za to prevzeti vso odgovornost. Centri za ideološko preuzgojo, nasilje, prisilno delo, um, arbitrarne obsodbe in druge kršitve človekovih pravic, tega več res ni možno tolerirati. In zato je treba takoj pozvati k takojšnji izpustitvi Ilhama Totija in vseh drugih um, oseb, ki se zauzemajo za človekove pravice, ter uh, kaznovati tiste, ki so za to odgovorni, ter sprejeti sankcije za uh, to državo, uh, ki ne spoštuje človekovih pravic. Hvala, naslednji kolega Kjučuk, za eno minuto. Hvala, gospa predsedujoča, gospod Borel ta razprava ni proti kitajski ali kitajski vladi, ta razprava je za zaščito človekovih pravic. Danes se želim pokloniti Ilanu Tohtiju, ki, je, ki mu je bila danes podeljena eh, nagrada Saharov. Je ugleden profesor, ki se zauzema za manjšino Ujgurov v Xinjiangu in spodbujal je eh, dialog za boljše razumevanje med Ujguri in kitajsko vlado. Za njegov aktivizem pa so ga poslali v zapor že leta 2013 in od takrat je za zapahi. Gospod Berel, zahtevam, da se izpusti iz zagona in drugič, da se neha preganja ujgurska manjšina na kitajskem. Hvala. Hvala lepa, besedo dobi gospa von Kramon taubadel. Hvala, predsedujoča, dragi kolegi, visoki predstavnik. Ko smo slišali zelo buren odziv Kitajske, so želeli pokazati, da so močni, ampak to kaže ravno obratno, kaže, da so šibki, kajti to, kajti vedo, da to počnejo z lastnimi ljudmi, ni prav. In to, kar počnejo, ni sprejemljivo. Kitajska vlada ve, da kršijo lastna pravila in kršijo tudi mednarodna pravila. Kitajsk, eh, odgovornost Kitajske je, da ščiti svoje državljane. In zagotoviti moramo, da bodo upoštevali ta pravila in tudi upoštevali minimalne standarde. V Evropski uniji lahko dosežemo, da se rešijo Ujguri na kitajskem le, če bomo nastopali enotno. Moramo nadaljevati s pritiskom na kitajsko zaradi tega, kar počnejo. Brez dosledne strategije Evropa ne bo ničesar spremenila za ljudi na kitajskem. Vendar ni so pa le vlada in politiki tisti, ki morajo tukaj to slediti tej strategiji, ki temelji na varstvu človekovih pravic. Temveč je to tudi naloga podjetij, ki trenutno bogatijo na Kitajskem in v Xinjiangu. Brez njih naša strategija ne bo delovala. Hvala lepa. Besedo dobi gospa Željena Zovko, ena minuta. Predsedujoča. Nedavna zgodovina nas opominja, da kadar neka verska eh, manjšina trpi, da so posledice hude, kajti ne vihta se potem zgodi na drugi strani sveta. In čestitam za to, da je bila Nagrada Saharova podeljena Ilhamu Totimu, ki se ne prestano bori za boljše življenje Ujgurov v Xinjiangu. Danes razpravljamo o nehumanih eh, situacijah muslimanske manjšine. Um, Jutri pa se bomo pogovarjali o pregonu uh, krščanske manjšine v Burkini Faso. Eh, potem smo tudi govorili o katolikih in protestantih v Algeriji. Torej, ta parlament je zibelka sodobne in tolerantne družbe in zato predlagam, da Evropska komisija in služba za zunanje delovanje vključijo koncept medverskega dialoga v svoje strategije kot orodje za mir in spravo v svojo zunanjo politiko. Hvala lepa. Hvala lepa. Besedo dobi gospod Rafael Glucksmann, ena minuta madame la présidente tu lis le coran tu vas en camp tu portes une barbe tu vas en camp če se izkažeš za muslimana na kitajskem greš v zapor to je to s čimer se soočajo danes ujguri na kitajskem in do sedaj je bil svet eh, tiho glede tega In eh, to tišino smo prekinili s tem, ko smo podelili to nagrado Ilhanu Totiju. Potrebni pa so druge ukrepi, sankcije proti tistim kitajskim voditeljem, ki so neposredno vključeni v največjo politiko masovnega zapiranja in pridržanja oseb na svetu. Pa tako je treba sankcionirati podjetja, ki pri tem sodelujejo in eh, na koncu koncev morajo evropska podjetja ukrepati kar se da budno, še posebej tekstilna podjetja, ki ne smejo imeti koristi od takšne nespremljive politike. Hvala lepa, gospod poslanec. Besedo dobi gospod Bernard Geta, ena minuta. Lahko jim pravimo, kakor hočemo. Lahko temu celo rečemo prevzgojna taborišča, ampak v bistvu gre za koncentracijska taborišča, v katerih vsak deveti ujgur danes eh, živi več kot milijon ljudi. Ampak to ni dovolj. Spomniti moramo tudi kitajske oblastnike, da prave moči brez odgovornosti ni. Kajti sicer ne bomo šli mimo anarhije na mednarodni sceni in primakovalo bo stabilnosti. Pomembno je, da lahko računamo na vas, vas, ki vodite Kitajsko. Ampak brez spoštovanja človekovih pravic ne boste imeli notranjega miru in ne boste mogli prispevati k mednarodni stabilnosti. In zato nam eh, prisluhnite, bodite tako modri, eh, kot ste lahko, glede na vašo tisočletno tradicijo in zaprite ta taborišča, pustite svojim ljudstvom, da žive in izpustite Ilhana Totja. Hvala lepa, besedo dobi David Lega, ena minuta. Thank you, chair, Mr. Hvala, predsedujoča, gospod Borel. Vemo, da na milijone ljudi preganjajo zaradi svoje vere. Vemo, da starše ločijo od otrok, in da un, so družine uničene. Vemo tudi, da militarni režimi zadržujejo na stotine ljudi v prevzgojnih taboriščih in to uh, spominja na grozljive čase, v, na, čase taborišča v Evropi. Prepočasi smo se odzvali na grozovite zločine, ki jih kiritajski režim izvaja nad svojim ljudstvom. Sedaj je čas, da nehamo cepetati okoli Kitajske in um, njihovega grozljivega rož, kriminalnega režima. To, da smo podelili nagrado to, Ilamu Totju, eh, daje jasno vedeti, da ne sprejemamo več njihove politike. In mm, podporniki Ujgurov ne smejo biti sankcionirani, kajti če bi obupali nad svoboščinami, kjerkoli se dogajajo, potem uh, bi obupali nasploh, ne potimo po tej poti. Hvala lepa, besedo dobi gospa Nina Gil, ena minuta. Eh, Hvala lepa, predsedujoča, visoki predstavnik, pozdravljeni nazaj, lepo vas je videti v tej dvorani v novi vlogi. Soočamo se z eno največjih kriz.